noben ugovor, bo do ta imenovanja tudi potrjena. <clears throat> Večina članov parlamenta je podpisala dve pisni izjavi 26.2016 gospe Elene Gentile in eh, nadaljnih 15 članov glede idiopatičnim pulmonarni fibrozi. 877 eh, podpisov je bilo sprejeti, 48216 za gospoda Luja Mišela in 11 je eh, članov k ukrepom proti odzimu organov pri zapornikih na kitajskem je dobila 114 podpisov. Ti izjavi bosta objavljeni v zapisniku, kot ste seje in posredovano, posredovani adresatom.